skladno s tretjim členom, četrtim odstavkom poslovnika odbor za pravne zadeve na sam sestanku 11.7.2011 je preverjal pristojnosti in potrdil mandat poslancev Tarje Kronbek in Dimitrijosa Drucasa in sicer od 22.6.2011 naprej ter Franka Prusta, kot posla, uh, poslanca v parlamentu od 23.6.2011 naprej. Torej, trije kolegi, ki, imajo, ki so upravili vse potrebne postopke, zato da so lahko polnopravni člani našega parlamenta. Rad bi se jim zahvalil za to. In sedaj vas vabim, da podprete oziroma potrdite te tri mandate. Vidim, da nihče ne nasprotuje. Ti tri mandati so torej sedaj potrjeni in vsi trije so polnopravni člani Evropskega parlamenta. Potem sem prijel strani skupin ALDE, zeleni ALE, GUE NGL, več imenovan v odbore in delegacije parlamenta. Seznam bomo priložili zapisniku tega zasedanja.